lahko izpolnjevala svoje podnebne cilje, ki bo lahko pomagala kmetom, predvsem tistim, ki so vstopili v, zadnji, v zadnjem krogu rešitev, eh, širitev. Um, nihče ne želi dodatnih rezov in varčevanja. Prisluhnite voljivcem izven teh zidov. Evropski parlament je so zakonodajalec. Če nas ne boste poslušali, potem ne bo dogovora dve instituciji sta potrebni za dogovor o proračunu. In mislim, da bi morali iti še dlje kot eh, to, kar je predlagala komisija. Parlament, eh, predlogi parlamenta glede proračuna so bolj logični. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti kolega Lov. Hvala, gospa predsedojoča tisti, ki ne varčuje, se znajde v agoniji. To je rekel Konfuci. V mojem kratkem času tukaj v parlamentu sem eh, občutil nekaj novega. Sploh ni treba, da me skrbi, koliko kaj stane. Eh, pisarne, dogodki, potovanja, šoferji, vse imamo na voljo, ne da bi morali plačati stroške. Imamo tri ločene parlamentarne zgradbe. Um, oglična odtis, oglični odtis je ogromen. Uh, 500 milijonov državljanov to financira, hkrati pa so prisiljeni v revščino zaradi nedelujočega eksperimenta z evrom. Um, gre za neke vrste um, tiskanje denarja, to pravzaprav spodkopava temelje kapitalizma. Prav tako je. Uh, to ustvarja neresnične eh, pogoje, ko morajo, eh, ko upokojenci pričakujejo previsoke dohodke. In vsak, ki se želi temu opreti, je kaznovan, uh, rumeni jopiči, katalonci in tako naprej. Torej, Konfuci ima prav. Um, Evropa bo trpela v agoniji in to um, tekom dolgega časa, če ne bo sprejela oziroma spremenila takšnih praks. Čo... Kolega Olbricht je naslednji. Pani ministrze. Gospod komisar, spoštovana ministra, to je zadnje leto trenutnega finančnega okvira in zato je ta proračun izredno pomemben. Nakazal bo smer naslednje finančne perspektive. To, kar bomo dosegli leta 2020, bo močno vplivalo na našo sposobnost delovanja eh, po letu 2020. Sedaj imamo na mizi tri predloge. Predlog komisije, predlog sveta in predlog parlamenta ti predlogi se med seboj močno razlikujejo in to ne samo, ko gre za številke. Ne želimo govoriti samo o zneskih in o številkah v proračunu. Govoriti želimo tudi o vsebini, zakaj želimo trošiti naš denar, koliko nas bo to stalo. Zato Mm, se naš predlog uh, usmerja, usmerja predvsem v vsebino in ne samo v številke. Svet pa vsemu skupaj pristopa kot uh, računovodja, tehnični, finančni računovodja. Parlament pa se sprašuje, zakaj želimo potrošiti denar, kaj bomo potrebovali. Ne samo leta 2020, ampak tudi leta 2021 in kasneje. Uh, Zato je ta razprava izredno pomembna, ker se nanaša ne samo na 2020, ampak tudi na čas potem. Kot eh, so zakonodajalci, moramo tukaj biti eh, odločni. Hvala lepa. Kolega Gualmini je naslednja. Hvala za besedo, dragi komisar, kolegice in kolegi. Tu sta dva stebra splošnega proračuna. Na eni strani rast, eh, socialna dimenzija, na drugi strani boj proti podnebnih sprejem, okoljevarstvo. Rdeča nit, ki povezuje te dva stebra, so gotovo mlade generacije. Oni so tiste, ki od nas zahtevajo izredne ukrepe zaradi podnebnih sprememb in oni so tisti, ki potrebujejo posebne inštrumente, talente in ukrepe, da vstopijo na trg dela, da se izobrazijo, da lahko eh, pokažejo, kaj znajo. Eh, mi socialisti smo zadovoljni, da smo 336 milijonov dodatno, kot zahteva parlament, eh, zagotovil za garancijo za mlade, za to, da se lažje vključijo v trg dela. 5 milijonov mladih na vsako vse, vsako leto vključi v ta inštrument in 3,5 milijona eh, se bo eh, sproti vključevalo vsako leto. Torej nove, nove eh, generacije iščejo zgled na, v nas, da jim damo zagotovila za njihovo prihodnost. Hvala, kolega Častel je naslednji. Za minuto in 30 sekund. Hvala predsedujoča, drage kolegice in kolegi. Če hočemo imeti ambiciozen proračun za Unijo, potem moramo biti zedinjeni. Imamo torej pred seboj poročilo dveh poročevalcev, ki se ima zahvaljujem za dobro opravljeno delo. In če pogledamo, kako aktualni dogodki so se dogajali v prejšnjem tednu in če vidimo, kako so tekoča pogajanja slabo vplivala na eh, osnutek proračuna, se vseeno ne smemo pustiti eh, prepričati, da ni možno biti bolj konkreten, da ne moremo bolje upoštevati svojih prioritet, pa naj bodo te socialne ali ekonomske eh, narave. Potrebno je misliti tudi na mehanizem, povezanosti Evrope, prav tako tudi pobuda za mlade in program Erasmus so neizogibno potrebne in pomembne zadeve. In vendarle je videti, kot da so strani, ki zagovarjajo nasprotna stališča, ne pripravljene lotiti se kakršnega koli eh, kompromisa. In vendarle moramo biti sposobni ukrepati, delovati skupaj, hitro se odzivati na nove izzive, na nove težave, s katerimi se soočajo naši sodržavljani in 2,7 milijarde je priprav, naša pripravnost, kaže na našo pripravnost za skupno delovanje in doseganje kompromisov. Hvala. Hvala. Kolegica Gesa za eno minuto. Spoštovana gospa predsedujoča, kolegi in kolegice. Z predlogom proračuna za leto 2020 ehm, pripravljamo naš kontinent za prihodnost. Potrebujemo več sredstev za varstvo podnebja, več sredstev za boj proti presposobnosti mladih, več denarja za raziskave in razvoj, pa tudi za evropske urednote. In to pomeni, da moramo reševati ljudi, ki zaradi preganjanja in vojne bežijo preko, sredozem, preko sredozemlja. Če želimo biti verodostojni na področju človekovih pravic, potem potrebujemo program reševanja in iskanja na morju. V parlamentu smo zastavili prvo osnovo financiranja tega. Državljani in državljanke, no in to pravim eh, ravno eh, krščanskim eh, kolegom tukaj v sobi, verjetno oni več ne želijo gledati, kako na morju umirajo ženske in otroki in otroci. Um, Evropa bi morala narediti več. Prosim,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 Tukaj ne gre za subvencije v različnih državah. S tem bomo samo povečali razlike med posameznimi kmeti, manj denarja bo na voljo za podeželje in kmetijsko območje in odbor Agri je bil močno proti temu. V kmetijstvu je znižanje 10 odstotkov. Mm, potem predlagamo, smo, predlagali smo tudi povišavo sredstev za Turčijo, za pomoč eh, beguncem in migrantom na njenem teritoriju. In to v času, ko Turčija nezakonito posreduje na severu Sirije. Um, Tja naj bi želela Turčija celo namestiti migrante in begunce, čeprav tam ni nobene infrastrukture za to. Zaradi, zaradi vseh teh razlogov proračuna ne bomo podprli. Hvala lepa. Gospod van Overtelt je naslednji. Gospod komisar, spoštovani kolegi. Leto dva tisoč dvajset je zadnje leto trenutnega večletnega finančnega okvira. Ta je bil sprejet leta dva tisoč trinajst in uh, sedaj so v polnem teku pogajanja o naslednjem večletnem finančnem okviru. Parlament uh, razumeva leto 2020 kot most do naslednjega obdobja financiranja. Dogovor, ki je bil sprejet v odboru za proračun, je zazrt v prihodnost in zahvaljujem se gospe, uh, gospe Magadija Zabal in pa Holmajer za njuna prizadevanja. Dogovor, ki je bil sprejet uh, v odboru za proračun, pomeni, uh, da se bomo lahko odzvali na prihodne izzive. Več je treba narediti za podnebje, treba je dati več sredstev raziskavam in razvoju, treba izboljšati našo konkurenčnost. Več pozornosti pa je treba posvetiti tudi digitalizaciji in pa podpori mladih ljudi. Potem so tukaj pomembni še varnost, migracije in toliko vseh eh, drugih želja je vključenih. Jaz pozdravljam predlog proračuna, predlog proračuna iz odbora za proračun. To mora biti izhodišče za pogalsko ekipo Evropskega parlamenta. Jaz bom naredil vse, kar je v moji moči, zato da bo to stališče sprejeto. Sem član te pogajalske ekipe in uh, želim si, da bi se s tem predlogom proračuna lahko borili proti trenutnim izzivom v Evropski uniji. Gospod Ferreira je naslednji. Hvala lepa. Resolucija, o kateri bomo glasovali jutri, pravi, da je naslednje leto izhodiščna točka za naslednji večletni finančni okvir. Če je to res, potem smo slabo začeli. Trenutni večletni finančni okvir je neprimeren in že v osnovi je zgrešen. Zgrešene so njegove prednostne naloge in zdi se, da bo po letu 2020 še slabše. En odstotek BDP-ja vseh držav članic je naš eh, celotni proračun in samo tretjina tega denarja bo namenjenega gospodarski, socialni in teritorijalni koheziji. Um, bo pa več sredstev namenjenih uh, obrambi in uh, vojaškemu posredovanju. Potrebovali bi resnične izboljšave za mlade ljudi, za majhna in srednja velika podjetja, za pilotne projekte na področju podnebnih sprememb eh, in eh, posvetiti se je treba tudi zdravstvu novorojenčkov in mater. Hvala lepa. Kolega Ulrike, naslednji izvolite. Spoštovani kolegice in kolegi, Natančno sem preučil osnutek proračuna in kar mi je posebej padlo v oči, je, da se 10 milijard evrov spet bo namenjeno administraciji. Če o tem razmislimo, bomo ugotovili, da je to pravzaprav smešno, še posebej za države, ki so majhne. Slovaki 10 let morajo delati, da eh, se financira birokracija samo eno leto ne vem, zakaj se um, ne za uh, in zakaj se toliko namenjaš za Frontex in um, Turčijo. Kot kaže, se ne želimo soočati z migracijskimi krizami in želimo še poglobiti razkol eh, v Evropski uniji, kajti večina um, prispevkov za, poljo, um, za kmetijstvo bo šla velikim državam na eh, zahodu Evropske unije. Um, po drugi strani pa so kmetovalci druge v. v bistveno slabšem položaju, eh, zapirajo svoje kmetije in tako dalje. Naslednji govornik, gospod eh, Lantanovski za eno minuto. Z delom na tem eh, proračunskem osnutku se vedno soočam z občutkom deja vuja. Podobno kot v nogometu ponavljamo iste poteze in seveda tudi um, denar zapravljamo. Denar pa ne pada za neba. Svet zelo uh, pogosto ne najde skupnega jezika. Mi uh, ne sprejemamo proračuna, ki ga je predlagal svet. 2,4 milijarde več želimo uh, dodati k predlogu komisije za podnebne spremembe. Večkrat sem bil vključen v eh, spravni odmor, kjer se ogromno časa. Uh, porabi za manj in to se ne bo izboljšalo. To ne bo izboljšalo podobe Evropske unije. E, potrebujemo predvidljivost. To je zadnja e, letni proračun v okviru te finančne perspektive. Zdaj, tukaj sem bil e, vključen v pripravo obdobja od leta 2014-2020. To si štejem v čast, vendar pa danes vsi gledamo vedno z, z uh, eh, vidika borbe za naslednji večletni finančni okvir. In 50. Eh, člen eh, tretji odstavek finančne uredbe mora biti osnova za naše nadaljne boje. Gospod Marquez, eno minuto. Gospa. Kolegaš, komisarju Oettinger, ministrš. Kolegice in kolegi, komisar Ottinger. Danes pač razpravljamo o tistem, o kar moramo, če moramo razpravljati in kjer so potrebne spremembe. V naslednjih stotih dneh bo komisija eh, predstavila zakon o podnebnih eh, spremembah. To je nujno, če želimo imeti um, eh, oglično neutralno gospodarstvo in če želimo uh, temeljiti naše gospodarstvo na osnovi socialne previčnosti. Za naslednje finančno obdobje od 2021 do 2027, kar je bilo dano na mizo za strani eh, komisije in sveta, pomeni, da bomo imeli letne proračune, ki bodo nižji od eh, proračunov za leto 2020. To pa pomeni, da bo nerealno in nemogoče izpolniti um, pričakovanja in obveznosti. Svet in komisija enostavno ne moreta in ne bosta mogli izpolniti svojih obveznosti. In razen tega je treba spremeniti predlog, ki ga bomo potrdili v tem parlamentu. Namreč eh, prilagoditi je treba to stališče glede na eh, prihajajočo eh, realnost in na potrebe parlamenta. Najlepše hvala. Naslednja govornica je gospa Haji. Za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, drage kolegice in kolegi. Vsi se moramo zavedati, da se vse začne pri spoštovanju prevzetih obveznosti. In svet je vendarle v zadnjem letu močno oklestil predvidena plačila. Vsako leto se dogaja isto. Države članice prevzamejo velike obveznosti o tem, kako se lotiti podnebnih eh, sprememb te ali one krize, vendar vsako leto se zgodi isto. Svet potem ne drži obljube glede namenjenih sredstev za izvajanje določenih programov, ki so namenjeni izboljšanju življenja vseh v Evropi. To, kar imamo sedaj pred seboj, je spet rezultat slabega ravnanja s proračunom. Obstaja nekaj držav članic, ki praktično same financirajo celotni proračun Evropske unije in to se mora nehati. Vana, ena minuta. Najlepša hvala za eno minuto, kolegica Vana. Ja, lepe kolegine in kolegi. Ja, hvala lepa, kolegi in kolegice, spoštovani komisar. Potrebujemo močen proračun, da se soočamo z izzivi v prihodnosti. Treba izvajati pariški podnebni sporazum, treba se boriti proti brezposobnosti mladih in poskrbiti za socialno kohezijo. Globalnih problemov več ne moremo reševati na nacionalni ravni, ne moremo imeti več Evrope za manj denarja. Zato bi morali nujno preiti na sistem lasnih virov um, ne pa da se zanašamo samo na nacionalne države. Ehm, Prvi račun za leto 2020 eh, kaže na nekaj izboljšav, 2 milijardi več za podnebje, 500 milijonov več za, podneb, za mlade. Um, novi sklad za reševanje na morju. Je pa tudi veliko napak v tem proračunu. Manjka nam uh, strategija za zagotavljanje enakosti spolov. Uh, čeprav se vse, investi, eh, če se, čeprav se vse institucije temu zavezujejo. Um, ker sem iz vojaško neutralne države, se mi zdi problematično, da v času podnebne in socialne krize sedaj namenjamo več denarja obrambi. Potrebujemo drugačne ukrepe és önökön keresztül 500 millió. E- Najlepše hvala, vsem lep eh, pozdrav. Pozdravljam tudi 500 milijonov evropskih državljanov. In sedaj nadaljujemo za razpravo. Eh, gospod eh, Kus v imenu skupine ID. Hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Ali se zavedamo, da gre pri proračun za leto 2020 za 170 milijard evrov. To je denar eh, davkoplačevalcev in naša naloga je, da s tem denarjem ravnamo skrbno in varčno. Seveda je smiselno, da namenjamo sredstva izobraževanju, raziskovanju, tudi ko gre za boj proti eh, goljufijam. Ampak, če ne bomo ob tem na drugih področjih privrčevali, potem tudi za smiselne programe več ne bo sredstev. Samo na to sem želel spomniti in vas pozvati k temu, da resno vzamete svojo odgovornost uh, izvoljenega predstavnika ljudstva, kajti vi ravnate z davkoplačevalskim denarjem. Najlepše hvala. Uh, kolega Kožmev iz skupine EKR, izvolite. Uh, hvala, gospod uh, gospa predsedujoča, gospod eh, komisar. Spremljal sem glasovanje v odboru za proračun, kjer je bilo več kot tisoč predlogov sprememb. Sedaj naj bi se eh, obveznosti povezale za 2,7 milijona evrov. Eh, milijarde evrov in tudi odobritve so se povečale. Največ sredstev naj bomo namenili pobudi za zaposlovanje mlade, pa tudi v obzorju 2020. Zmanjšana so tudi predvidena in tudi sredstva za Frontex. Moram izpostaviti, da čeprav imamo več eh, sredstev za odobritve, to je več za 5 eh, milijard eh, evrov, ampak eh, naš proračun je zadnji v tej finančni perspektivi. To vse skupaj pomeni, da mogoče ne bomo imeli dovolj sredstev, kajti več programov bo v kohezijski politiki in politiki razvoja podeželja. Naš pristop je precej konzervativen. To pa pomeni, da bomo mogoče se morali spet eh, soočati z zakasnitvami plačil, eh, ki je lahko celo 30 eh, milijard evrov. Najlepše hvala, gospod Patenga. Najlepše hvala, gospod pred, gospa predsedujoča, gospa ministrica, gospod komisar. Ko Vsi pogledamo industrijske podatke, gospodarske podatke v različnih državah, članicah in eh, v različnih delah eh, eh, držav, družin. Evropske unije. C'est absolument énorme. En Belgique, nous avons vu ce qui s'est passé avec la sidérurgie, avec, avec ArcelorMittal, avec l'industrie automobile. Je... Videli smo, kaj se je zgodilo v Belgiji z avtomobilsko industrijo uh, in z podobnimi eh, primeri se lahko naučimo, da je Evropska unija lahko nekako tampon zona. V proračunu, kot vidimo, je tukaj možnost, eh, da ukrepamo, ampak eh, kot sem rekel, določene ukrepe je treba izvajati. Ta proračun ni dober in potrebujemo več. Najlepše hvala, kolegica Rizmog ne, odvisna poslanka. Stalno se ponavlja, da ne bi smelo biti eh, obdavčitve brez zastopanja in res upam, da bo to moja zadnja priložnost, da spregovorim v tej demokratični fasadi dvorane. To je, in upam, da bomo upoštevali ta eh, zgodovinski eh, princip. Če se Združeno kraljestvo v bližnji prihodnosti izključi iz te tehnokracije, je res nesmiselno, da od britanskih davkoplačevalcev zahtevamo financiranje pobud, nad katerimi nimajo nobenega vpliva. Leta 1990 prejšnji premije je rekel eh, komisarju eh, Delorju ne, ne in ne. Premijerka je takrat imela prav, ko je šlo za hitr nadaljno vključevanje in tudi glede naših nadal nadaljnih prispevkov po izstopu. Države članice, ki sestavljajo Evropsko unijo in tiste, ki izstopajo, ne smejo in ne morejo biti ropane. Zahte, moji voljivci z vzhodnega Midlenca zahtevajo spoštovanje demokracije. Načeš. Najlepše hvala. In želela bi, prosim, da se vsi držite enominutnega dodeljenega časa za govor. Eh, gospod eh, Herbst iz eh, Evropske ljudske stranke, izvolite. Ja, äh, hvala lepa. Zdi se mi, zdi se mi ironično, da nekdo, ki vsem drugim seljuje svoja mnenja, označuje Evropski parlament za nedemokratičnega. Um, no, mm, zdaj pa k proračunu. Imamo um, torej osredotočiti se moramo predvsem na vsebino proračuna, ne samo na številke. Um, naj podam en očiten zgled, recimo Galileo. Finska sama ne bi mogla vzpostaviti tega projekta in tudi Združeno kraljestvo želi sodelovati še naprej pri tem projektu. Eh, torej, ta projekt ima smisel, ampak eh, nima pa smisla, če smo toliko vložili v ta program, sedaj pa želimo s premajhnimi zneski vse skupaj uničiti. Prosim, imejmo pred očmi dodano vrednost takšnih projektov. Pa še nekaj je pomembno. V ponedeljek eh, ne moremo govoriti drugače kot pa v torek. Včeraj smo intenzivno razpravljali o antisemitizmu in dobro je, da eh, podpiramo um, razdeljevanje učbenikov v Palestini, ampak eh, pri tem moramo biti dosledni.

proračuna Evropske unije. Še enkrat pričakujejo, da bodo vrednote Evropske unije, o katerem so že druge govorili, da se začnejo realizirati, kot tudi vsa načela, o katerih smo se dogovorili. Od nas politikov, ki odločamo prihodnosti, pričakujejo, da se bomo držali svojih prioritet in ne vem, koliko krat bodo še enkrat znova razočarani. Nažalost. Eh, imamo vrednote, ki bi jih morali eh, obvarovati, pa nažalost tega ne bomo storili to ne bo realizirano. S tem proračunom ne bomo imeli dovolj sredstev za boj proti podnebnim spremembam. V bistvu ne samo spremembam, ampak katastrofam, ki nam podnebne spremembe prinašajo. V, na Polskem vsako leto 45 tisoč ljudi umre zaradi podnebnih sprememb. To je v bistvu velikost srednjega mesta v Evropi. In v tem tem um, finančnem okviru ne bomo imeli tudi dovolj sredstev za mlade. V Evropi je veliko mladih, ki uh, so brezposelni. Um, 40-50 odstotkov mladih. Uh, nima eh, zaposlitve. Eh, govorimo, zakaj prihaja ta nihilizem. Tudi zaradi tega proračun mora biti tak, da ne bo nikogar pustil eh, od zadaj. Sedaj pa kolega Torvalc iz skupine Renew. Frutalman. Gospa predsedujoča, želel bi malo komentirati, kar smo ravno kar slišali. Eh, državljani v eh, kolonijah, so eh, rekli, ne, ni treba imeti obdavčitve zara brez zastopanja. Odkot ta izjava? Kolonialist je bilo Združeno kraljestvo in um, treba je pogledati, katera zgodovina je to. Evrop, eh, parlament je takrat eh, obdavčil brez zastopanja. Dobro, vrnem se, vrnemo se nazaj na proračun. Ogromno obljub je bilo. Na koncu smo prišli do um, proračunskega primankljaja, uh, ki smo ga upravili v zadnjem proračunskem obdobju. In to je glavno dejstvo, s katerimi se soočamo pod finskim predsedovanjem. In upam, da bo. Uh, minister Tinkajner razumel ta izredno kompliciran proračun in da bo ugotovljeno, da nekaj več denarja vendarle potrebujemo. Eh, najlepše hvala, kolegice in kolegi, ali se boste dali nazaj um, slušalke. Obstaja modri karton za vas z eh, strani kolega Rismog ali spremete modri karton. samo izjemoma bom sprejel modri karton. Zelo dobro. Naj eh, samo spomnim kolega Rismog, da ima na voljo eh, le 30, eh, kolegico le 30 sekund za postavi vprašanje. Hvala, da ste sprejeli in hvala, da ste nas učili zgodovine. Ja, da res kao ne poznamo svoje um, zgodovine. 1776 eh, so američani eh, ugotovili, da eh, nimamo prave demokracije in da jih ne zastopamo, zato so se odločili, da se zapustijo. Ali lahko nasprotujete konceptu, da se je Amerika, odkar se je odcepila, eh, se obnaša nedemokratično. Pred uh, kratkim sem z veseljem bral uh, tweet uh, poročila uh, predsednika Trumpa in ne vem ravno, če Ameriki zelo dobro uspeva. Podare te. Najlepše hvala in sedaj uh, kolega uh, Dore za skupino ID. Ja, v razpravi govorimo o uh, proračunskih postavkah in o tem, kako bodo sredstva uporabljena v naslednjih letih. Komisija pravi, da je solidarna in da uh, se zauzema za uh, socialno vključevanje, ampak uh, cifre govorijo drugače. V Erasmus programu je treba spremenjati procente. V obdobju od. Uh, Do 2017 je Erasmus um, namenjen tudi za um, ljudi z omejitvami v športu. Če analiziramo finančni okvir za leto 2021-2027 Erasmus eh, predvideva 30 milijard evrov z 550 eh, milijardami za šport. Če izračunamo, to pomeni, da je odstotek za šport eh, in invalide je približno 1,8 celotnega evropskega proračuna. Torej, Evropska komisija je torej, solidarna le na besedah, ne pa na dejstvih to je v bistvu le um, podpora revnim. Najlepše hvala, gospod eh, Tošenovski, v imenu skupine EKR. Na odboru ITRE e sem se ukvarjal z Evrop, dvema evropskima agencijama. Ena od njih uh, obvladuje projekt eh, Galileo, ki je bistvenega projekta eh, pomena in mora biti na najvišji ravni v smislu varnosti. Tudi ta agencija mora uh, se pripraviti na razširitev mandata v okviru Evropskega vesolskega programa in potem imamo še um, Berek agencijo, kjer imajo premalo sredstev že dolgo časa. Zelo pomembno je, da to um, agencijo podpremo. Gospod Oettinger, zahvaliti se vam želim za zelo dobro in dolgoročno sodelovanje in zares upam, da bomo v pogajanjih za svetom in komisijo ta proračun vendarle povečali. Najlepše hvala. In sedaj uh, kolega, uh, kolegica, kolega Bulok, ki je. Mm, samostojni poslanec. Proračun za naslednje leto predvideva približno 13 milijard eh, evr, eh, funtov od Združenega kraljestva. Že pred tremi leti smo se odločili, da bomo izstopili iz Evropske unije. Boris Johnson je potrdil eh, dogovor Tereze May, da bomo Uh, vplečevali v proračun v leto 2020. Sporazum pa pomeni tudi obveznosti Evropske investicijske banke, uh, ki uh, gre v stotine milijone evrov. V Združenem eh, kraljestvu pa seveda ne pozabljamo na eh, carinske obveznosti glede na Irsko. To je neupoštevanje dogovora iz leta 2017 eh, za eh, prost eh, pretok blaga iz Severne Irske. Postaja jasno, da sta ali Boris ali Teresa Maj pripravila sporazum, ki ne bosta uh, prišla skozi parlament in 17,4 milijonov ljudi je se odločilo in kot demokracija moramo to odločitev upoštevati. Najlepše eh, hvala, kolega Resler, v imenu Evropske ljudske stranke. Eh, spoštovana podpredsednica, proračun je nek, eh, neka magična eh, sestavina, ki vse deklarirane politične cilje spreminja v pravo stvarnost. Zato investicije v modernizacijo Evrope ne sme pozabiti na uravnotežen regionalni razvoj celotne Evropske unije kot enega glavnih ciljev. Zadnji proračun eh, oziroma večletni finančni okvir mora zadovoljiti pričakovanja naših voljivcev. Potrebujemo politike, ki bodo odražale tehnološke in podnebne in druge spremembe. Več je sredstev treba zagotoviti za Erasmus+, ki je eden najuspešnejših evropskih programov. Dodatne podporo si zaslužijo inovacije inovacije, raziskave, podjetništvo, pa seveda tudi eh, varnost in migracije. Z proračunom za naslednje leto moramo še naprej graditi moderno in solidarno Evropo, Evropo nove generacije, istočasno pa tudi Evropo, ki ne pozablja na svoje tradicionalne uspešne politike in ki izmanjšuje razlike med regijami. Hvala. Köszönöm szépen. Követ... Najlepše hvala. Kolega uh, Howard v imenu socialistov in demokratov, izvolite. Hvala, gospa predsedojoča. Veselim se pogajanjem o proračunu, kjer bo komisija um, neposreden uh, posrednik eh, z dobrimi nameni in kjer bomo na koncu ugotovili, kakšen sporazum je to. Zelo pomembno je, da se tukaj eh, sporazumemo in dobro delamo. Eh, zakaj pa gre pri tem proračunu? Ta proračun se je zmanjšal za 3,5 odstotkov v eh, realnih številkah. To je zmanjšanje odstotka BND-ja. Torej, ena četrtina združenega kraljevstva oziroma iz porabe združenega kraljestva se tukaj uh, odraža in to je zaradi tega, ker uh, skupaj bistveno več dosežemo skupaj, kot bomo posamično. Več je treba investirati v tista področja, ki bodo ustvarila moderno in zeleno gospodarstvo. 10 centov več na osebo na teden, mislim, da je to več kot upravičeno. Najlepše hvala. Uh, Katainen v imenu skupine Renew. Hvala lepa. Vsi vemo, kakšni so proračunski pritiski za naslednje leto oziroma za večletni finančni okvir v naslednjem obdobju. Zagotoviti moramo, da se ti proračunski pritiski oziroma Brexit in ostalo ne odražajo ne le na proizvodnje hrane, ki mora ostati kakovostna in vzdržna. Istočasno pa moramo zagotoviti, da se eh, upoštevajo vsi vidiki in da se ne zmanjšujejo sredstva za uh, skupno kmetijsko politiko. To pomeni, da iskreno moramo in pošteno oceniti, ali lahko malo povečamo prispevke. Po mojem mnenju je 1,3 odstotke preveč, ampak eh, tudi zmaševanje je enako eh, nerealistično. Najlepše eh, hvala in se te gospod eh, Krah v skupin, za skupino ID. Spoštovani dame in gospodje, to, čemu smo priča, je, da Evropa gre v štric z drugimi ukrepi, eh, ne le z eh, kmetijskimi ukrepi. Stalno se v parlamentu kregamo o tem, koliko bomo denarja namenili pre, prečevanju, tihotapljanju ljudi čez sredozemlje ali pa podnebnim spremembam. Postaviti se moramo vprašanje, kaj lahko naredimo za evropske državljanje. Gotovo ne gre za vprašanje, eh, kako eh, financirati razne projekte in kako eh, subvencionirati kmetijstvo. Gotovo je to nekaj prinaša, to prinaša več birokracije, ne pa zaščito končnih potrošnikov. Gotovo je to. Um, znak, da je v naših inštitucijah nekaj eh, narobe in verodostojnost eh, si bomo nazaj pridobili le z spremembami razmišljanja, ne pa z podpiranjem eh, levičarskih ideologij. Zdrav kmečki razum in prevzemanje odgovornosti je bistvenega pomena. Sam osnutek proračuna tega ne, održava, tega ne odraža, ampak parlament je temu bližje kot, eh, oziroma sklep, eh, svet je temu bližje kot parlament. Vključno, v, prosim vas, če si date um, slušalke. Uh, kolega Gamon iz skupine Renew ima za vas modri karton ali sprejmete vprašanje. Boste sprejeli vprašanje? Ja, izvolite. Uh, hvala, gospa predsedujoča. Zanima me, katere ukrepi so tisti, ki jih imate v mislih pri podnebnih eh, spremembah, namreč težko eh, dokažemo izvedljivost ukrepov eh, in ne vem, kako ne bi jih potem financirali iz našega proračuna. 30 sekund imate na voljo. Hvala. Podnebne spremembe so tiste, na katere se Evropa ne more odzvati sama tudi če uh, jutri prenehamo v celoti izpuste CO2, to še vedno ne bo zmanjšalo uh, verjetnosti negativnih učinkov. Vprašanje je, zakaj to sploh počnemo in zakaj to, kar počnemo, nima nobenega vpliva. Verjetno zaradi tega, ker uh, Kitajska, uh, eh, ZDA in drugi deli sveta enostavno v tem ne sodelujemo. To je neka simbolična politika, ki gre na pleča um, delavcev in uh, potnikov in mi to enostavno podpiramo. Uh, hvala lepa, kolega Bružinski, v imenu skup, uh, skupine IKR. E pani predsedujoča panovi ministri. hvala lepa predsedujoča ministri gospod komisar in tudi številni predgovorniki ki ste se oglasili pred menoj ste omenjali tako konfucija kot stare filozofe ustanovitelje krščanstva, omenjen je bil tudi boj proti, proti semitizmu, pa vendarle mislim, da bi se morali osredotočiti na zadeve, kot so naprimer Dionizijev festival. To bi bilo treba vrniti v naše tradicije. Videti je, kot da si postavljamo vedno nove dimne zavese, namesto da bi se ukvarjali s kompromisi. Eh, moji kolegi iz EKR so tudi že povedali nekaj o tem. Če bi tole bil teater, potem eh, bi morali skrbeti za pravi tempo in ne bi smeli razvodeniti učinka s predolgim zavlačevanjem. Mislim, da bi na tem velikem odru morati, morali zaigrati igro, ki je pravilno temperana, tako da bodo naši sodržavljani vendarle imeli občutek, da jih pravilno zastopamo. Hvala lepa. Naslednji je gospod Furore. Mikrofon. Eh, hvala, gospod predsednik manj zapravljanja, več investicij za državljane. Tako naj bi razmišljali o proračunu za leto 2020 in učinkoviti uporabi sredstev. Pet zvezdic eh, se zauzema za sredstva za naše kmetovalce, za raziskovalce in eh, mala in srednja podjetja. Zaradi tega smo bolj pogumno definirali, kateri programi so učinkoviti in kateri pač niso, kateri so uh, gospodarsko in socialno upravičeni, njih je treba obdržati. Kje naj bi dobili sredstva zmanjšati, je treba administrativne stročke uh, eh, zmanjšati, uh, moramo. Um, plače za poslance in komisarje. Glede na to, kar se dogaja v Turčiji, blokiramo sredstva zaradi zatiranja kurdov, ki jih sicer namenjamo v Turčijo in ne pozabite, vse čas nas gledajo. Najlepša hvala v imenu EPP, gospod eh, eh, Kristoforu. Um, Hvala lepa, predsedujoča. Mi smo tisti, ki smo globoko prepričani, da ima Evropska unija prihodnost. In eh, želimo si Evrope, ki bi skrbela za socialno izboljšanje, za gospodarsko rast. Ampak če hočemo priti do svojih ciljev, potem zato potrebujemo zadostna proračunska sredstva in to se ne bo zgodilo, če bomo kar naslepo rezali sem ter tja različne proračunske vrstice in potem pozabili, da si tem spodsekavamo vejo, na kateri sedimo. Evropa bi morala biti sposobna obraniti se udarce od zunaj in če hočemo poskrbeti za to, potrebujemo denar tako za obzorje 2020 kot za program Erasmus, kot za podporo malim in srednjim podjetjem, kmetom, ženskam in tako naprej. In naši sodržavljani pričakujejo od nas najmanj toliko. In to mora veljati enakomerno za male in velike države. In eh, majne države, kot je moja država, Cipr, naprimer, ne smejo biti prikrajšane med tem, ko dajemo velike zneske državam, ki ne spoštujejo človekovih pravic in počnejo še kaj hujšega. Že leta. Že letošnjem letu, ko razmišljamo o obzorju 2020, moramo poslati v svet jasno sporočilo. Če kdorkoli napade katerokoli od držav članic, naj se pripravi, da bo plačal ceno za to. Spoštujem vsa prizadevanja tistih, ki ste se trudili oblikovati krepek proračun. Hvala lepa, gospa Gamon, v ime skupine Renew. Um um Pri proračunu za leto 2020 gre za projekte, ki so bistvenega pomena za prihodnost Evrope. Naslednje leto bo bistvenega pomena za našo skupnost. Gre za izobraževanje in za evropsko povezanost, ki jo predstavlja program Erasmus. Vsak eh, evro, ki ga investiramo v našo prihodnost, je dobro investiran. Gre za raziskave na področju raka, za digitalizacijo. Vse to so teme, ki se dotikajo vsakodnevnega življenja evropejcev. Gre za tesnejše sodelovanje na področju obrambe in pravosodja in gre tudi za boj proti podnebnim spremembam ter eh, za boj proti eksistencialni grozni, ki jo ta predstavlja. Bistven projekt za naslednje leto pa bo tudi konferenca o prihodnosti Evropske unije. Vsak teden bolj čutimo, da moramo reformirati institucionalni okvir v Evropski uniji. Tega je namreč eh, povozil čas in če ne želimo, da tudi Evropa povozi čas, moramo okvir spremeniti. Če države članice želijo sedaj onemogočiti bistvene investicije, potem bi to bil zelo slab signal za mlade, za prihodnost, za investicije. Evropa mora pokazati rezultate in zato potrebuje tudi določena sredstva. Pani predsednica. Hvala lepa. Drage kolegice in kolegi, gospod predsedujoča, minister, komisar. Evropska unija ima vsaj eno prednost. Vedno smo si edini, kadar hočemo imeti več proračunskih sredstev. Ampak, kadar gre za porazdelitev sredstev, potem vedno prihaja do sporov glede tega, kje je treba kaj odrezati ali zmanjšati. Države članice, ki pa predsedujejo Evropski uniji, pa bi vendarle morali biti nekoliko bolj sočutne do tistih držav, ki se zaradi realnih razlogov niso mogle pravočasno udeležiti delitve bogatstva in premoženja. Vse to lahko izboljšamo z dobro in ustrezno kohezijsko politiko in to velja tudi za kmetijsko politiko. Vendar je videti, da je vedno kaj, kar pomeni oviro našemu konkretnejšemu poganju. Hvala, gospod Domni. Hvala. Ko se je odbor za proračun sestav nedavno tega, je stranka Brexit izvedela, da je bilo v letu 2018 eh, porabljeni več kot 4 milijarde, da so bile porabljene za neznano kaj, da gre za izgubo in Evropska unija sploh ne zna opredeliti in jasno prikazati, kam je šlo 85 milijonov ali nekaj milijard sredstev, ki smo jih namenili različnim oblikam pomoči. Mislim, da je to jasen recept za korupcijo in propad. Sedaj govorimo o proračunu za leto 2020 in kljub temu, vidimo, da bo kljub temu, da odhaja Združeno kraljestvo iz Evropske unije, spet prihaja do iskrijev in spet bomo morali prispevati neka sredstva, ki ne vemo, kam bo došla. Ni čudno, da nam javnost ne zaupa več. Mislim, da bi potrebovali zunanjo revizijo, da bi dosegli kredibilnost. Pri nas rečemo, da samo norci, bedaki in konji lahko podpišejo tak osnutek proračuna. Hvala lepa. Prosim, nadenite si slušalke. Prosim vas, če poslušate, kaj vam govorim. Imate vprašanje na podlagi modrega kartona. Ali boste sprejeli to vprašanje iz stranke LS? Torej, vi morate eh, jasno povedati, ali to spremate ali ne. Prekrasno, kolega, super, da ste bili tako pogumni, da ste sprejeli moje vprašanje. Odličen odgovor, prav navdihnili ste me. Ampak tukaj je le ena omejitev. Popolnoma ste ločeni od dejstev. Povejte mi jasno, kje je teh 80 eh, milijonov, ki so izginili iz eh, evropskega proračuna zaradi korupcije. Prosim, pokažite mi, kje je ta denar, ki je izginil. Sicer bom rekel, da je vaš govor samo predvolilna propaganda. 30 sekund imate na voljo, na tanko 30. to je denar, za katerega se ni vedelo, kam je šel in to je jasno zapisano v poročilu komisije, ki vam ga lahko pošljem, lahko pa greva pozneje tudi na pijačo in vam bom vse obrazložil. obrazložil. Hvala lepa. Hvala, naslednji govornik je gospod Carvama iz LS. Hvala, predsedujoča. Hvala tudi poročevalcema in eh, komisarju Ittingerju za težko delo, ki ste ga upravili na tem proračunu. Proračun Evropske unije je pomemben tako za države članice kot za državljane in če se sredstva pravilno uporabijo, še pridobijo na dodani vrednosti vendar tukaj spet eh, ne razumem povsem stališča sveta. Eh, slišali smo namreč, da je svet predlagal znižanje sredstev za proračun za 1,5 milijarde evrov. To je povsem nerazumljivo zame. Namreč, zakaj bi prirezali sredstva programu Obzorje za več kot 400 milijonov evrov? in potem tudi za zvanjše sredstva za fleksibilnost. To so vendar sredstva, ki gradijo našo prihodnost. Predsedstvo pa je, kot pravijo danes, od komisije prejelo sporočilo v zvezi eh, s proračunsko disciplino. In eh, rekel bi, da bi bilo najbrž lažje zagovarjati rezanje sredstev, vendar si mislim, da je bolje, če si vsak od nas sam pogleda svoj proračun. In zato me zanima, e, to je vprašanje tako za predsedstvo sveta, kot za druge, zakaj si želite toliko rezov sredstev? Hvala, gospod Garikano. No, nos permite, no nos ekipa. Evropska unija se spreminja in mi moramo imeti dovolj močen proračun, da se lahko prilagodimo tem spremembam. V stranki Ciudadanos menimo, da je velik izziv podnebne spremembe. Državljane moramo prilagoditi svetu, ki je v veliki meri avtomatiziran in pa digitaliziran. Prav tako pa je treba investirati v raziskave in razvoj, ti postajajo namreč vedno bolj pomembne. ko se bomo začeli pogajati, prosimo svet, da si ponovno ogleda naš predlog. Mi predlagamo več investicij v Erasmus, v schemo za zaposlovanje mladih, v podnebne ukrepe. Prav tako bi, bi morali več sredstev uložiti v Europol, kajti to je agencija, ki se ukvarja z našimi prednostnimi nalogami. Um, no, zdaj, ko so bili sprejeti ti popravki, bomo lahko v parlamentu glasovali za ta proračun. Hvala, gospod Overgard. Upam, da bom kmalo nekdanji poslanec. Zdaj vam eh, v tem duhu namenim na svet. Tukaj je očitno prostor za preplačane uradnike, na katerih odločitve državljani ne morejo vplivati. Vidimo, da so tudi prejšnji proračuni in ta proračun dokazali, da se veliko denarja izgubi neznano kam, ampak v tej hiši več nikoli ni dovolj. In spet